in pa podpore v plenumu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Duff. Hvala vsem za sodelovanje pri tej dolgi in zanimivi razpravi. Razprava je zaključena. Glasovali pa o tem predlogu še ne bomo. Prehajamo na naslednjo točko in sicer kratka predstavitev poročila Jeffreya Van Ordena o napredku na področju boja proti minam. Za štiri minute dajem besedo gospodu Van Ortno v vlogi poročevalca. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kot prvo naj povem, da sem razočaran nad tem, da ni bilo časa za popolno razpravo v plenumu o tej pomembni temi. Saj uživa široko podporo strani vseh političnih skupin. Rad bi se zahvalil vsem poročevalcem in poročevalkam v senci za odlično sodelovanje. V 90. letih smo se odločili, da bomo naredili konec uporabi protipehotnih min in zavedali smo se, da na tisoče človeških življenj izgubimo vsako leto zaradi teh min in da eh, na tisoče življenj ostaja s posledicami eh, teh min. Tudi vojske so ugotovile, da to ni več ključen element njihove oborožitve. Prišlo je do velike mednarodne mobilizacije, politične volje in tudi sredstev vlad in nevladnih organizacij za to, da bi eh, Eh, na nek način presegli ta problem, ki stane ne le veliko življenj, ampak prav tako onemogoča razvoj tistih najrevnejših držav, ki se pobirajo po oboroženih spopadih. Številne države smo sodelovali pri sponzoriranju eh, prvotnih programov razmeniranja, upajoč, da bomo ta program lahko tudi v določenem času zaključili. Zato se sprašujemo, zakaj se to še ni doseglo, čeprav je bil dosežen velik napredek več kot 19 eh, držav ima še vedno težave z eh, protipohodnimi minami in drugimi neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Še vedno prihaja do žrtev in še vedno se eh, porablja veliko sredstev za razminiranje. Zato se nam je zdelo pomembno, da ponovno opozorimo na to vprašanje, še posebej glede na dejstvo, da institucije Evropske unije v veliki meri sodelujejo pri razminiranju. Zato bi rad pohvalil vlogo komisije na tem področju, saj je ena vodilnih institucij skupaj z drugimi državami članicami ZDA in Kanado, ki jih prispevajo k razminiranju. V poročilu se predvsem osredotočamo na protipehotne mine, čeprav eh, se zavedamo, da gre tudi za kasetne bombe in pa druge neeksplodirane, eh, druge neeksplodirane obojna sredstva. Pomembno je, da se zavedamo, da so zahodne demokracije na strani angelov, da skušamo pomagati, da so naši motivi dobro in da seveda naši nameri niso nič drugega kot dobri. Podarimo pa tudi vlade Burme in tudi drugih držav, ki so nedavno namestile protipehotne mine na svojem ozemlju. E, prav tako skupine upornikov kot kolumbijski FARC, ki proizvajajo svoje lastne mine in eh, tudi druge uporniške skupine uporabljajo improvizirane eksplozivne Eh, naprave, ki so velika nevarnost ne le za naše oborožene sile, ampak tudi za lokalno civilno prebivalstvo. Naš namen torej je, da se ozaletočimo eh, na tiste, katerih eh, delovanje še posebej vpliva in še vedno vpliva na nedolžne državljane, ki skušajo živeti svoja življenja. Imeli smo dolgo posvetovanje pred pripravo tega poročila, imeli smo tudi mednarodni seminar skupaj z Ženevskim centrom za mednarodno humanitarno razminiranje z mednarodnim Rdečim križem, z mednarodnim skladom za razminiranje s sedežem v Sloveniji, z skladom Halo eh, in pa tudi z drugimi. Prav tako smo dobili pisne prispevke strani številnih drugih zainteresiranih oseb. Na seminarju je bilo sprejeto soglasno mnenje, da komisija potrebuje enotno proračunsko postavko za razminiranje. Glede na težave, s katerimi pa se danes soočamo, glede na gospodarske težave, s katerimi se soočajo naše države, je ključno sporočilo tega poročila, da se bolj osredotočimo pri svojem pristopu za razminiranje, da dajemo prioriteto tistim državam, ki najbolj potrebujejo pomoč, obenem pa spodbujemo tisti države, ki si to lahko privoščijo, da namenijo več lastnih sredstev za boj proti nevarnosti, proti pehotnih min. Številne države, kot je Angola, se preveč zanašajo na mednarodno finančno pomoč, Eh, in jim ponujajo premajhno količino lastnih sredstev. Spet druge države kot eh, Bosna pa so države, v katerih eh, ni več oboženih spopadov. Ogromno pa je še minskih polj, ki preprečujejo gospodarski napredek. Te države bi morale uporabiti več lastnih oboženih sil za razminiranje in jih usposobiti za humanitarno razminiranje. V zaključek naj povem, gospa predsedujoča, da trdno verjamem, da bomo z boljšim mednarodnim usklajevanjem, z boljšim določenjem prioritet, za izboljšanjem upravljanjem eh, in razminiranjem z boljšim poročanjem in z bolj eh, osredotočeno uporabo sredstev vendar lahko dosegli svet brez protipehotnih min, ki ogrožajo razvoj človeka in gospodarstva in mislim, da to dejansko je realna možnost, ki jo lahko dosežemo v doglednem času. Hvala lepa gospod eh, Van Norden. V okviru proste razprave ima besedo gospod Basesko. Mulțumesc, domnul președinte. Cons... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Po mojem mnenju, poročilo gospoda Vanordna ponovno odpira razpravo o enem tistih tvegan za našo varnost, ki še naprej vplivajo na Evropo. Protipehotne mine so se na široko uporabljale v spopadih na Balkanu in veliko žrtev je bilo med civilisti. Razminiranje je dolgotrajen, drag proces in vse države nimajo sredstev na voljo za to vrstne operacije. In iz tega naslova je tudi vračanje razseljenih oseb eh, oteženo, saj lahko postanejo žrtve proti pehotnih min. Zato menim, da je boljše sodelovanje med mednarodnimi donatorji tisto, kar bi eh, lahko bistveno pripomoglo k boljšemu razminiranju. Prav tako je pomembno, da so vključene tudi lokalne oblasti v to vrstna prizadevanja, kajti konec koncev to koristi tudi njim. V tem kontekstu eh, pozivam predvsem specializirane nevladne organizacije na tem področju, da storijo vse, kar je v njihovi moči, da se to nevarnost dokončno odpravi. Hvala lepa, gospa Basesku. Besedo ima gospa Kopa. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Socialisti in demokrati v Evropskem parlamentu izražajo svoje zadovoljstvo Eh, nad dejstvom, da 12 let po podpisu otoske konvencije končno prihaja do bistvenega zmanjšanja števila žrtev zaradi min. V Evropskem parlamentu smo dejansko bili v ospredju mednarodnih prizadevanj za boj proti protipehotnim minam. Ampak ali smo že dosegli svoj cilj? Ne. Številni ljudje so še vedno soočeni s posledicami protipehotnih min. Vprašanje je, kako naprej, kako lahko okrepimo svoje mednarodno ukrepanje. Mislim, da je prišel čas, da se zopet ozremo na širšo sliko in da začnemo z jasnimi ukrepi v to smer, ki bodo koherentni, ki bodo bolj usmerjeni na tiste najbolj prizadete populacije. Mednarodna in lokalna mobilizacija sredstev je nekaj, kar ne bi smeli omejevati zgolj na področje protipehotnih min, ampak tudi na druga področja, kot naprimer kasetne bombe in eh, ostale elemente neeksplodiranih obojenih sredstev, ki eh, pogosto vplivajo predvsem na najbolj nedolžne, žal tudi otroke. Hvala gospodu Vanordno za opravljeno delo in za sodelovanje z vsemi poročevalci v Senci. Hvala lepa, gospod Lunaček. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kot ena od poročevalk v Senci Se tudi jaz zahvaljujem gospodu Van Ordnju za odlično sodelovanje, za odlično poročilo, ki ga je pripravil, v katerega je eh, skušal vključiti večino naših amandmajev, tako da mislim, da je pred nami zelo dobro poročilo. Eh, tudi meni je žal, da ni možna daljša razprava na to temo. Rada bi izpostavila eno temo, ki se je pojavila potem, ko smo imeli razpravo o tem vprašanju v odboru za zunanjo politiko, zato te teme ni v poročilu. V mesecu maju je koalicija več nevladnih eh, organizacij, Akobet, Pax Kristi in druge, objavila poročilo o svetovnih naložbah v kasetno streljivo in to je naša skupna odgovornost. V tem poročilu je govor o podjetjih, pa ne bodo to banke, zavarovalnice ali druge, ki financirajo proizvodno protipehotnih min in kasetnega streljiva in to še vedno. In to je nekaj, kar v našem poročilu kritiziramo in kar se mora prenehati. Zato pozivam države članice, komisijo, svet, nacionalne vlade, da podprejo pobudo teh nevladnih organizacij in da zagotovijo, da resnično ne bo več investicij v proizvodnjo teh eh, resnično krutih orožij. Hvala lepa, gospa Runaček, gospod Obermajer. Hvala lepa, gospa predsedujoča. 100 milijonov protivehotnih min je skritih pod zemljo po svetu in eh, klasične žrtve so žal v 70 odstotkih civilisti. Otovska konvencija je bila korak v pravo smer, pa vendar mislim, da moramo tudi v Evropski uniji pogledati v, stran, v smer naših držav članic. In eh, v moji državi, v mojem mestu v Lincu eh, je, približ, je približno 700 neeksplodiranih letalskih bomb še vedno pod zemljo. Stroški razložitve so zelo visoke in to morajo nositi lastniki zemljišč. Tu se osredotočamo na okvirne direktive, eh, kjer govorimo o odpravi tovrstnih eh, težav in mislim, da nam tu ni uspelo zagotoviti eh, ustrezne pomoči. In te relikti druge svetovne vojne v evropskih mestih so problem vsega ki ga je treba rešiti in rešite zaenkrat še ni. Hvala lepa, gospod Obermajer. Besedo ima gospod Kelam. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kolega Van Orden je pripravil to poročilo, mislim, da resnično pravočasno. To poročilo je odlično, dobro smo ga pripravili tudi na podlagi strokovnega seminarja. Seveda je bil napredek dober v tem času, vendar je neenakomeren. In v tem poročilu izpostavljamo nekatere pomembne velike države, ki se še niso pridružile konvencije o prepovedi predpilotnih min, naprimer Rusija. Ta je bila še lansko leto brisena iz seznama uporabnikov tega streljiva. Prav tako je dejstvo, da imajo nekatere države ogromne zaloge to vrstnega streljiva. Eh, Kitajska in Rusija imata vsaka po več eh, kot 100 milijonov protipehotnih min v svojih skladiščih. To poročilo izpostavlja, da se nekatere države preveč zanašajo na mednarodno pomoč. Dejstvo je, da je v prvi vrsti to naloga samih držav, da prevzamejo odgovornost za razminiranje. No in še zadnje pomembno sporočilo tega poročila je pomoč žrtvam. To je seveda dolgoročen izziv in eh, potrebuje močan občutek mednarodne solidarnosti tudi sredstvi Evropske unije. Hvala lepa. Hvala lepa. S tem smo zaključili prosto razpravo. V zaključek pa dajem besedo gospej komisarki. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovane poslanke in poslanci, vsekakor zelo pozdravljamo to poročilo o boju proti minam gospoda Van Ortna. Menimo, da smo do sedaj dosegli že pomemben napredek na tem področju. Vendarle pa nas čaka še veliko dela, še posebej v zvezi z najbolj ogroženimi državami, ki še naprej seveda potrebujejo mednarodno podporo. Prav tako nas čaka še veliko dela na področju pomoči žrtvam. Naš skupen cilj je popolna odprava uporabe protipehotnih eh, min ob kratnem reševanju tudi sorodnih družbeno-ekonomskih in socialnih vprašanj. To poročilo upravičeno izpostavlja, da ob tem, ko se število novih žrtev min zmanjšuje, še vedno seveda ostaja potreba po pomoči obstoječim žrtvam. Veliki humanitarni in razvojni izzivi torej ostajajo. To poročilo tudi upravičeno izpostavlja velik napor, ki ga je mednarodna skupnost že vložila v to področje. Kot sestavni del tega napora Evropska unija skupaj z državami članicami eh, skupaj zagotavlja politično finančno in znanstveno strokovno podporo boju proti minam na svetovni ravni. Finančna podpora je znašala skoraj da 1,8 milijarde evrov v zadnjih desetih letih. To torej predstavlja približno polovico svetovne finančne pomoči na področju boja proti minam. Naša podpora ima pa seveda veliko različnih oblik. Najprej so to skupni ukrepi v okviru znanje politike, kjer zagotavljamo podporo razminiranju, prav tako promoviramo ratifikacijo Otovske konvencije, obenem tudi spodbujamo države k bolj strogemu spoštovanju te konvencije, zdaj pa tudi pripravljamo nov sklep sveta po drugi revizijski konferenciji o otavski konvenciji, ki je potekala v Kataheni v Kolumbiji leta 2009. Kot drugo, preko razvojne pomoči proračun Evropske unije zagotavlja približno 400 milijonov evrov v obdobju 2002 do 2010 za to področje. Kot tretje, strinjamo se, da bo potrebno revidirati smernice o ukrepih Evropske skupnosti na tem področju. Te smernice so namenjene temu, da se boj proti minam vključi tudi v nacionalne razvojne programe in da spodbujamo povezave med eh, programi zagotavljanja varnosti in drugimi programi. Ta program, ta pristop zahteva, da države postavijo razminiranje kot prioriteto v svojih razvojnih programih. Prav tako podarjamo pomen razvoja lokalne usposobljenosti. Prav tako menimo, da potrebujemo več pomoči za tiste države, ki so najmanj sposobne pomagati same sebe. Na koncu mi dovolite, da tudi zagotovim vsem poslankam in poslancem, da določeni ukrepi boja proti minam dobivajo pomoč iz inštrumenta za stabilnost, eh, za krizno upravljanje in potrebe za humanitarno pomoč v Pakistanu, Severnem Sudanu, Južnem Sudanu in Šrilanki. Dovolite mi, da v zaključek povdarim še pomemben vidik, ki pa ga to poročilo ne zajema. Se skrbljeni smo zaradi vse večjega števila žrtev min, ki jih nameščajo akteri, ki niso pripadniki državnih oboroženih sil. To je nekaj, kar bo zahtevalo še dodatne razmisleke vseh držav podpisnic Otovske konvencije. Naj vam tudi zagotovim, da bo področje boja proti eh, minjam še naprej zelo pomembno področje našega zonanje političnega dovalja in še enkrat hvala lepa za to poročilo. Hvala gospa komisarka, s tem smo torej zaključili razpravo, zasedanje je prekinjeno do 12. ure, ko bomo začeli z glasovanjem.